Spoštovane kolegice in kolegi, prva razprava danes je eh, izjava eh, komisije eh, volitve v Evropski parlament leta 2014. Naj vas spomnim, da pri tej razpravi ne bomo imeli postopka catch the eye in zaradi tega tudi potem